So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle. Kolegice in kolegi, pozdravljeni vsi, tudi tolmači in naši gosti. Danes do povdan zastopam predsednico Karimo Deli. Nekaj poslancev je že v dvorani, zato lahko začnemo. Začeli bomo s prijetjem dnevnega reda. En predlog spremembe imam za vas in sicer glasovanje o 25 točki gre za poročilo o izvajanju uredbe 1 skozi 2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zune EU. To poročilo bomo preložili oziroma glasovanje o njem. Zanima me, ali imate kak komentar v zvezi s tem. Ne. Super. Dnevni red je torej sprejet. Sprejetje zapisnikov. zapisnik imamo za 15. oktober 2018. Če ni ugovorov, potem bomo tudi zapisnik sprejeli. Tudi tukaj ni ugovorov. Prav. Tretja točka sporočila predsedojočega, sporočil nimam, zato bomo začeli kar z vsebinskim delom. Začeli bomo s četrto točko in sicer avtonomna vožnja v evropskem prometu. Naš poročevalec je Vim Van de Kamp. Vim, izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sklenili smo zanimiv proces priprave tega poročila na lastno pobudo. Zahvaljujem se odboru Tran za podporo. To nam je zelo pomagalo, namreč eh, sekretarjat nam je zelo pomagal pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb. Preračuvali smo različne vidike avtonomne vožnje. No, to ni sicer čisto pravi termin. Govorili smo bolj o avtonomnih vozilih. Ne govorimo samo o avtomobilih in tovornjakih, ampak govorimo tudi o sektorju samem. Govorili smo o avtonomnih podzemnih prevoznih sistemih in tudi o tako imenovanih dronih ali brezpilotnih letalih. To poročilo je zelo pomembno, kajte gre za položaj Evrope, na področju konkurence v primerjavi z američani ali kitajci. Evropa ima dovolj sposobnosti, da postane vodilna sila tukaj, ampak zaenkrat še o tem nismo dovolj govorili z državami članicami in s komisijo. Še veliko dela nas čaka na tem področju. Prav tako smo preučevali socialne vidike, preveč državljanov tem vozilom še vedno ne zaupa. Gospod Van Miltenburg je omenil tudi nekaj elementov v zvezi z izobraževalnim sistemom. Avtonomna vozila bi lahko imela vpliv tudi v izobraževalnem sistemu. Torej. Obstaja pa še ena pomembna točka, kjer se ne strinjamo, jaz in jaz večina v parlamentu. Gre za podatke. Proizvajalci avtomobilov naj bi zagotavljali podatke drugim, ki delajo v tem sektorju, naprimer lizinčkim družbam. Lizinčke družbe si želijo imeti vse podatke, naprimer za namene vzdrževanja lahko pa bi govorili tudi o povezavah z restauracijami, hoteli ali svojim lastnim domom, na primer. Vsi poznamo tisto šalo, da bi lahko, na primer, kar iz avta vključili gretje doma. Podatke bi lahko zbirali na enem mestu in jih posredovali povezanim partnerjem. Lahko pa bi povezani partnerji imeli neposreden dostop do teh podatkov. Jaz sem iz eh, skupine ELS. Mislim, da je pri podatkih treba zadeti pravo ravnotežje, ravnotežje med podatki, ki jih imajo proizvajalci in povezani partnerji. Govoriti moramo tudi o neposrednem dostopu. Mislim, da bo o tem odločeno glasovanje, razen če bo kak super inteligenten kolega ali kolegica pripravil kompromisni predlog rešitve tukaj, ampak jaz ga ne vidim. Hvala torej za upravljeno delo, poročilo je kakovostno, ampak eh, obstaja to eno vprašanje, ki ga moramo še obravnavati. To obravnavamo tudi v poročilu CITS. Gre za kooperativne inteligentne prometne sisteme, ampak eh, tega vprašanja torej še nismo rešili. Hvala v imenu socialistov Ismael. Hvala. Kolegice in kolegi, dobro jutro gospod Ujheli se upravičuje, na poti je, zato bom jaz spregovoril v njegovem imenu. In sicer prepričan sem, da je poročilo dobro pobudo parlamenta in različnih odborov. Hvala tudi odborom Imko, Itre in Juri za njihove predloge sprememb. Hvala gospodu Vimo Vandekampu za pripravo končnega besedila. Imam tri elemente, ki jih želim izpostaviti in navezal bi se tudi na poročilo CITS v zvezi z kooperativnimi inteligentnimi prometnimi sistemi. Če govorimo o avtomatizaciji, moramo govoriti o zaposlovanju in o socialnih vidikih. Pri nekaterih kompromisih ste govorili o tem, ampak uh, Mislim, da smo zamudili priložnost, da bi temu dali več poudarka. Ne vem, zakaj nismo bolj jasni pri tem, da zahtevamo, da ne potrebujemo splošne strategije komisije, ampak potrebujemo konkretne ukrepe. Avtomatizacija oziroma nova industrijska revolucija je pred urati. Časa ni veliko. Jutri pri glasovanju bom potreboval vašo podporo gre za alternativni kompromis. Pri odstavkih 4 in 4a tam govorimo o vprašanju lasništva nad podatki in o ukrepih, ki jih potrebujemo za to, da bomo zagotovili realno časovni in neutralni dostop do podatkov v celotni avtomatizirani verigi dodane vrednosti. Pri CITS je ELS sprejel, da imajo dostop vse tretje strani. Zato je težko razumeti, zakaj želi zdaj ELS zmanjšati obseg na samo nekatere partnerje. Včeraj zvečer smo dobili stališča ELS in ALDE. Prevzeli so naš alternativni kompromis. Gospod Van de Kamp in Matajs van Miltenburg bosta zdaj sprejela stališči socialistov in GUE. Vendar dve razliki še obstajata in sicer potrebujemo zakonodajne ukrepe, ne samo zakonodajno strategijo komisije. Prav tako bi bilo dobro, da bi vključili celotno verigo, ne samo nekaterih tretjih strani. Hvala, to je naše stališče. Uh, torej stališče skupine socialistov in tudi stališče našega poročevalca v senci gospoda Uhelja. Hvala lepa, da ste govorili v njegovem imenu, zdaj pa EKR. Gospod Svodovski, izvolite. Dziękuję srdečne. Dziękuję również... E, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala gospodu Van de Kampu. Hvala drugim poročevalcem v senci za opravljeno delo. Ne bom ponavljal argumentov v zvezi z različnimi vidiki avtonomne vožnje. Mislim, da je poročilo to temo dobro obravnava. To ne velja samo za cestni promet. Mi želimo omeniti tudi varnost in varnost potrošnikov, pa tudi druge vidike. Skupina EKR si želi, da bi zaživela prava konkurenca na področju naprimer vzdrževanja vozil. Tovarne in servisni centri imajo veliko vlogo na tem področju. Ne želimo si, da bi uporabnik bil samo odvisen od proizvajalca. Varstvo podatkov je tukaj zelo pomembno, tudi dostop do podatkov je zelo pomemben, predvsem gre za dostop v realnem času. Seveda, zato so potrebni ustrezni varnostni predpisi in tudi varstvo intelektualne lastnine. Vendar obstaja nevarnost za varnostne luknje ali varnostne vrzeli zato bomo morali temu nameniti pozornost kasneje. Lahko bi sprejeli še dodatne zakonodajne ukrepe, ampak sem pa proti temu, da vnašamo nerealistične časovne roke. 1. januar 2020 je po mojem mnenju primeren datum. Zadovoljni smo z poročilom, zadovoljni smo z kompromisnimi predlogi sprememb in skupina EKR bo jutri to poročilo podprla. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa poročevalec v senci skupine Alde, gospod Van Miltenburg. Izvolite, hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Van de Kampu in poročevalcem v senci za dobro sodelovanje. Poročilo je odlično in zelo pomembno gre za še en korak naprej pri doseganju napredka na področju avtonomnih vozil v Evropi. Evropa mora biti vodilna na tem področju, kajti zadeve druge po svetu se prav tako premikajo naprej. S tem bomo zmanjšali naprimer izpuste CO2 in izboljšali bomo prometne tokove. Mislim, da je to dobro opredeljeno v besedilu in v kompromisih. Pozdravljam tudi nekatere druge predloge sprememb, ki obravnavajo tehnološko neutralni pristop. Pa tudi tema dostopa do podatkov je pomembna. Tukaj moramo zadeti pravo rešitev, zato da bo trg dobro deloval. Obstaja nekaj pomislekov v zvezi z odstavkom 4 in 4a. Lepo, da je poročevalec govoril o zakonodaji tukaj. Videti je treba, kakšno zakonodajo potrebujemo. Kompromis je sprejemljiv v trenutni obliki, zato ker je navedeno, da bo nekoč potrebna zakonodaja in mislim, da je že zdaj čas za zakonodajo v zvezi z avtonomnimi vozili. Ne gre samo za javno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, ampak to bo pomagalo tudi deležnikom na trgu. Dostop do podatkov je zelo pomemben s tem v zvezi. To je poročilo, ki je zelo pomembno in mislim, da pošiljamo zelo pomembno sporočilo tukaj. Namreč komisiji sporočamo, da je zakonodaja potrebna, ampak poročevalec je že prav tako povedal, da moramo natančno preučiti, kaj potrebujemo. Potrebujemo presojo vpliva in strinjam se s poročevalcem, namreč ne govorimo samo o avtomobilih, ki bi jih bilo mogoče predelati v avtonomna vozila, ampak govorimo o predvsem o dostopu do podatkov. Upam, da bo parlament to poročilo podprl, kajti to bo zelo pomembno tudi za komisijo. Hvala lepa, veselim se že glasovanja. Hvala lepa, gospod Van Miltenburg. Drugih poročevalcev v senci ni. Zeleni ne bodo povedali nič v zvezi z avtonomno vožnjo. Gospod Zaman iz Ekosoka bo zdaj dobil besedo. Izvolite. Hvala. Hvala lepa, hvala, da ste mi dali priložnost, da tudi sam povem, kaj v zvezi s povezano in avtonomno vožnjo. To pobudo podpiramo, kajti menimo, da je tehnologija zdaj dovolj zrela, da bi tudi v avtomobilskem sektorju dosegli varnostne standarde, ki so podobni tistim na področju letalstva ali železniškega prometa. Vizija nič je tisto, k čimer stremimo. Vendar pot do tja je še dolga. Ločevati moramo med tem, kaj se bo zgodilo najprej. To je pol avtonomna vožnja oziroma avto vožnja, kjer bo vozilo pomagalo vozniku naslednja faza pa je avtonomna vožnja. Kajti elementi so tukaj različni. Pri asistirani vožnji obstaja problem, da so s tem povezani visoki stroški, kajti povezana vožnja deluje samo za nove avtomobile, starih ni mogoče opremiti. In eh, napredek tukaj bo odvisen od tega, kako hitro se bo obnavljal naš vozni park. Drugič, danes eh, imajo avtomobili že veliko sistemov asistence in ugotavljamo, da imajo ljudje včasih težave pri uporabi teh sistemov. Ljudje te sisteme izklapljajo. Pri najetih avtomobilih, pri zamenjavi voznikov, naprimer, se pojavljajo te težave. Asistirana vožnja ni tako preprosta, kot bi bilo morda videti na začetku. Sami smo pripravili pobudo, da bi imeli naprimer usposabljanja na lokalni in regionalni ravni. Če tega ne bo, bo razvoj tekel počasneje. In drugič, popolnoma avtonomna vožnja je še nekoliko oddaljena, čeprav je tehnologija že na voljo. Ampak avtomobili ki so danes na cesti, si bodo morali cesto deliti z drugimi vozili, z pešci, kolesarji in z izrednim prevozom, naprimer. Če želimo zagotoviti 100-odstotno varnost pri avtonomni vožnji, in to je naša zahteva pri avtonomnem prevozu, nasploh tukaj ni tolerance. Težko bo vse te sisteme imeti na istih cestah hkrati. Zato menimo, da je to tudi izziv glede infrastrukture mest in sestave mm, cestnega prometa. Spremeniti bo treba nekaj tudi na infrastrukturi, če želimo, da bo avtonomna vožnja res zaživela. In še nekaj. Obstaja razprava v zvezi z dostopom do podatkov v avtomobilih, o tem se je pravkar govorilo in ta pritisk izvajo predvsem tretje strani, platforme. Naše mnenje je, da seveda je to novo poslovno področje, novo poslovno priložnost, vendar prva je varnost. To je najbolj pomembno. Avtomobili ne smejo biti pametni telefoni. Varnostni standardi morajo biti tukaj mnogo višji pri vseh pravilih moramo imeti v mislih predvsem to, najprej varnost. Hvala, hvala lepa za vašo predstavitev. Zdaj pa komisija, gospod Van der Linden. Izvolite. Uh, Pozdravljeni. V imenu komisije želim podati samo en komentar, potem bom dal besedo svojemu kolegi. V poročilu se zdi, da trdite, da so avtomatizirana vozila neke vrste nadaljni razvoj sistema CITS. Mislim, da moramo biti tukaj previdni. CITS in kooperativni sistemi bodo še vedno veljali za vse ravni avtomatizacije. Ampak, če želimo, da bodo takšna vozila 100% varna, vedno bodo vozila morala med seboj komunicirati in usklajevati dejanja. Hvala, prihajam iz GD Rast. Tudi jaz imam par komentarjev. Hvala za podporo sporočilu, ki ga je komisija predstavila maja. Povedati vam želim, da smo zdaj šele na začetku. Sporočilo je bilo prvi korak, ampak ta korak že izvajamo, ko govorimo o kooperativnih inteligentnih prometnih sistemih. Zdaj pripravljamo zakonodajo za to, da bi zagotovili sodelovanje med vozili, po drugi strani seveda delamo tudi na vprašanju dostopa do podatkov, številni ste o tem govorili. Strinjam se, da je to zelo pomembno vprašanje in naša zamisel je, da bi pripravili teren za morebitne zakonodajne ukrepe. Številni ste to že omenili natančno moramo pretehtati različne možnosti, ki so pred nami. Na tem pa že delamo in naš cilj je, da pripravimo delo za naslednjo komisijo. In na koncu še potrebujemo zakonodajo, to ste rekli in dobre novice imam za vas. Mi pripravljamo zakonodajo v zvezi z varnostnimi pravili za vozila in vi boste imeli tukaj lepo priložnost, da storite kaj na področju avtonomne vožnje in varnosti, zato vas res toplo vabim, da prispevate k temu, kajti vozila morajo res biti varna. In na koncu še nekaj, tudi to je zelo pomembno, omenili ste človeški dejavnik, da tudi tukaj lahko povem, da že izvajamo sporočilo, ki smo ga predstavili maja gospa Bulc je že govorila o vplivu avtonomne vožnje na delovna mesta. Povem vam lahko, da se je delo na to temo že začelo. Hvala. Ja, Hvala lepa. Mislim, da lahko dobro sodelujemo, parlament in komisija. Dobro je, da smo sprejeli temeljno uredbo za varstvo podatkov, kajti to bo osnova za naše nedaljno delo. Glasovali bomo jutri, 22.11. ob 10. Morda pa lahko na koncu povzame še vim, dobro je, da se odzoveš na vse, kar smo pravkar slišali. Izvoli. Hvala, predsedujoči. Prisluhnil sem vsem komentarjem naših modrih poročevalcev v senci. hvala tudi ekonomsko-socialnemu odboru za prispevek, hvala Evropski komisiji. Tukaj imamo zdaj dva generalna direktorata, GD Rast in GD Promet. Upam, da bomo hitro pripravili zakonodajo, kajti Evropa mora poskrbeti, da ne bo zaostajala. Procesi v ZDA in na kitajskem se razvijajo zelo hitro, mi pa moramo ukrepati, ne samo govoriti. Da, hvala. Res je, konkuriramo američanom in kitajcem. Preden nadaljujemo, lepo prosim, da mi dovolite, da pozdravim tudi svoje goste iz Turingena. Oni so iz Zveze za promet, logistiko, taksije in tako naprej. Zdaj pa peta točka gre za predlog za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu. Gre za splošno uredbo o varnosti. Imko je pristojni odbor, Roža Tun bo, oziroma je poročevalka, mi pa pripravljamo mnenja. Naš poročevalec pa je Matajs van Miltenburg. Predlagam, da mu kar damo besedo in da predstavi svoje mnenje. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Včeraj smo imeli zelo konstruktivno zasedanje poročevalcev v senci v zvezi s tem. Hvala lepa za vse predloge. Težko je najti soglasje, kajti 191 predlogov sprememb je bilo vloženih. Težko je vse skupaj skladiti, ker so predlogi sprememb različni. Ampak mislim, da lahko pripravimo dobro mnenje za IMKO, kajti izboljšanje varnosti na evropskih cestah je eden namenov obstoja našega odbora. Spregovoriti želimo o nekaterih ključnih vprašanjih, ki so še odprta. Mislim, da so varnostni ukrepi za vozila, ki jih predstavlja komisija, potencialno zelo koristni za izboljšanje varnosti na cestah. Ne smemo jih kar tako pustiti ob strani. To bo tudi velik korak naprej na področju avtonomne vožnje, naprimer inteligentna pomoč pri hitrosti, pomoč pri ohranjanju pasu in sistemi za zmanjšanje oziroma povečanje koncentracije voznikov so zelo pomembni. Previdni moramo biti in nekaj predlogov sprememb je bilo uloženih v to smer v zvezi z tem, da bi te funkcije lahko izklopili, zato ker bi lahko to zmanjšalo celotno varnost. Bomo videli, kako bomo Eh, sprejeli kompromise. Nekatere funkcije bi morale biti obvezne, naprimer beleženje podatkov. To mora biti obvezno, neodvisno od vozila ali standarda vozila. Ne smemo pozabiti na varstvo podatkov, še posebej kar zadeva enoto za beleženje podatkov. Uložil sem nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, upam, da bomo tukaj lahko pripravili ustrezen kompromis. Na koncu pa še informacijski sistem za mrtve kote in pomoč pri zavijanju. Informacijski sistem za mrtvi kot je vključen v predlog komisije in to na celovit način, zato menim, da je uvedba sistema za pomoč pri zavijanju nepotrebna. Lepo bi bilo, če bi komisija povedala, kaj meni o tem, zato da bomo vedeli, ali je to že vključeno v predlog komisije. Jaz mislim, da je. Ali pa morda moramo zadeve razjasniti in še kaj dodati, kajti potem sem pripravljen tudi na kompromise v zvezi s tem. Mislim, da je zelo pomembno, da kot odbor Tran pripravimo ambiciozno, pa vendar realistično mnenje. Industrija mora imeti dovolj časa, da inovira in vlaga, vendar ne smemo pozabiti na to, da je zelo pomembno, da se uvedejo te nove varnostne funkcije, kajti izboljšati moramo varnost na evropskih cestah. Upam, da bodo kolegice in kolege tako ambiciozni kot jaz, prepričan pa sem, da bomo dobili dober rezultat. Časa imamo nekoliko več, kajti v IMKU bodo glasovali šele v začetku naslednjega leta, zato mislim, da lahko glasovanje preložimo na 10. januar. To sem posredoval tudi poročevalcem v Senci, zato da bi poiskali še kaj več kompromisov, kajti to ni vedno preprosto. Če obstajajo trije predlogi sprememb za to, da bi izbrisali varnostno funkcijo, potem je to nekoliko težje. No, na koncu bo seveda glasovanje odločalo o vsem. Dobro, proces mi je všeč, mislim, da dobro napredujemo. Čas, ki ga imamo, pa bi lahko izkoristili za še kak kompromis. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se že sodelovanja s poročevalci v senci v zvezi s tem poročilom. Hvala. Hvala lepa, gospod van Miltenburg. Zdaj pa poročevalci v senci, za ELS sem jaz poročevalec v senci, zato bom spregovoril jaz. Hvala lepa za pripravo kompromisnih predlogov sprememb in hvala za zasedanje poročevalcev v senci včeraj. Opravičujem pa se za odsotnost. Zapustiti sem moral Bruselj in šele zvečer sem se spet vrnil. Pripričan pa sem, da so me dobro zastopali. Hvala, gospod Van Miltenburg, da ste upoštevali naše komentarje. 191 predlogov sprememb je bilo uleženih in 27 predlogov sprememb pokrivate z kompromisnimi predlogi sprememb. Mislim pa, da bi lahko bili nekoliko bolj ambiciozni, čeprav so nekateri predlogi sprememb identični na predlogu oziroma na zasedanju poročevalcev v senci bom predlagal, da bi imeli več kompromisnih predlogov sprememb in lahko bi podali še dodatne kompromisne predloge sprememb. Pri kontroverznih temah mislim, da bi lahko našli skupno stališče. Lahko bi poskusili iti dlje od predloga komisije, čeprav je predlog komisije že sam po sebi dober predlog komisije je dober tudi zato, ker omenja elemente, ki sem jih omenil že jaz pred letom in pol v svojem samo inicijativnem poročilu, ampak to ne pomeni, da ne moremo izboljšati tega predloga komisije, zato da bi pri spornih točkah našli skupno rešitev. V zvezi s tem sem preko svoje asistentke že posredoval svoje predloge na, por, na zasedanju poročevalcev v Senci. Mislim, da bi bilo dobro, če drug drugega vzamemo resno in razmislimo o tem, ali ne bi morda pripravili skupni predlog, ki bi res izboljšal varnost na cestah. Kajti naš skupni cilj je, da zagotovimo varnost. To smo dolžni tudi našim državljanom. Zaveste, če se borimo, lahko izgubimo, če se ne borimo, pa smo že izgubili. Upam, da se bomo še naprej borili za več varnosti na cestah za naše državljane. Hvala. Hvala, socialisti, draga Olga, izvoli. Děkuji, děkuji za slovo. Eh, vážené kolegyně a kolegové, už tady... Najlepša hvala, Ja, ehm, Gospod predsedujoči. Včeraj je potekal sestanek poročevalcev v Senci. Takrat smo se lahko pogovorili o vseh možnih kompromisih, osvetlili smo tudi določene stališča glede predlogov sprememb, ki smo jih sprejeli res veliko. In ti predlogi sprememb so pogosto zelo različni. Doseganje kompromisa torej ni bilo enostavno. Kar nekaj dela smo torej imeli pred seboj. Smo se pa strinjali glede nekaterih pristopov, sploh glede značilnosti kabine, ki mora izboljšati vidljivost cestišča za voznika. Voznik se mora bolje zavedati, kaj se dogaja okoli in pred vozilom. To je zelo pomembno. In vsem se zahvaljujem za to, da smo lahko dosegli ta kompromis. Potem pa bi omenila še kompromis glede vrste pneumatik. Upoštevali smo seveda teste, ki se opravljajo v različnih pogojih. Pogovarjali smo se tudi o črpanju podatkov po nesreči. Tukaj je bilo treba opredeliti težavo z registracijo teh podatkov, kar je pomembno ne le z vidika zaščite podatkov, ampak tudi v smislu učinkovitosti tega mehanizma. Strinjali smo se, da bomo še naprej delali na tem kompromisu, vključili smo tudi nekaj dodatnih predlogov sprememb. Vsem se lepo zahvaljujem za odlično sodelovanje, tudi predsedniku. Mislim, da smo na koncu dobili mnenje, ki ga bo mogoče uspešno uporabiti tudi v odboru. Imko, ki je vodilni odbor. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa Sehnalova. EKR. Er. Roberta Zileja ne vidim. Gospod Lundgren, želite vi kaj povedati? Well, I can say something, of course. I'm not a big... Seveda lahko kaj povem. nisem najbolj navdušen nad vso to elektronsko opremo, ki naj bi razbremenila voznika odgovornosti, po mojem mnenju. Mislim, da bi bilo veliko bolje, da bi usposobljali voznike, da bi postali dejansko boljši vozniki, ne glede na to, koliko tehnologije boste upeljali v svet voznika, to vozniku ne bo nujno pomagalo. Tudi elektronska oprema se na vsake toliko časa pokvari. Vzemimo primera računalnika, če bi bil računalnik avtomobil, bi ga morali prepovedati na cestah, če bi se kar naenkrat sesu sistem, bi ga bilo treba ponovno zagnati. Elektronska oprema postavlja voznika v nevaren položaj, saj se bo moral zavedati na to opremo, ki naj bi poskrbela za reševanje situacije. Kot veste, vozim tudi dirkalne avtomobile in moram povedati, da edini, ki reši situacijo, naprimer pri reliju, je lahko voznik. Gre predvsem za to, da izobrazimo voznika, da ga usposabljamo, zato da postane dober voznik. Iskreno povedano, v prometu je zelo veliko slabih voznikov. Temu smo priča vsak dan in ne glede na to, koliko elektronske opreme namestimo v njihova vozila, jim to ne bo nič pomagalo zreti, ker avtomobilo in vozil ne znajo voziti. Ne razumem, zakaj se ne osredotočamo na to, da bi izobraževali in usposabljali ljudi. To je tako kot pri računalniku, če se ne naučite uporabljati računalnika na dober način, potem je bolje uporabljati svinčnik. Ničesar ne boste dosegli z računalnikom, če ga ne znate uporabljati. In enako velja za voznike in vozila. To je moje stališče. Hvala. Ja, Hvala, gospod Lundgren. Dejali ste, da obstaja veliko slabih voznikov, ampak nihče tega ne prizna. Vsi mislijo, da so najboljši vozniki. Zeleni, Mihajl Kramer, izvolite. Ja, danke še. Hvala lepa. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci. Razprava je bila dobra. Poročevalec v senci iz ELS je imel dobro predstavnico, asistentka ga je dobro zastopala. Kot zeleni bi izpostavili štiri točke. Asistenca pri zavijanju naj bi veljala samo za nova vozila, no, Mi si želimo, da bi tako opremili že obstoječa vozila, kajte drugače bo trajalo 10 do 12 let, preden bodo te funkcije začele delovati in preden bomo zaščitili ljudi. Tehnično je to izvedljivo in to bi morali storiti. Torej, to opremljanje obstoječih vozil. Drugič, hitrostne omejitve pri vseh vozilih, to bi moralo obstajati. Če kdo prekorači hitrost, bi morali se aktivirati varnostni sistemi ali opozorila. Ampak ali obstaja možnost, da bi to izklopili to funkcijo? Obstajajo naprimer situacije, kjer bi se lahko izognili nesreči, če izklopimo to funkcijo. No, če obstaja ta funkcija, bi jo lahko neprestano uporabljali in potem bi bila eh, varnost večja. Zato mi trdimo, da bi to morali omejiti, hitreje naj ne bi bilo mogoče voziti in vozniki se bodo pač na to navadili. Drugače pač eh, ne bomo dopustili voznikom, da vozijo naprimer 80 v območju, kjer je omejitev 30 in še alkohol. Želimo si, da bi sistemi za zaznavo prisotnosti alkohola v krvi veljali za vsa vozila, ne samo za tovrnjakarje. Alkohol je velik povzročitelj nesreč, tudi voznik taksija je poklicni voznik, zaenkrat pa to za taksiste ne vpliva, kaj ti, ti novi predpisi glede alkohola v vozilih oziroma zaznavanja alkohola so samo predvideni za tovrnjake. Zdaj pa še tako imenovan Doring, to je nova tehnologija, Veliko nesreč pride do tega, da se nesreče zgodijo, ko človek odpre vrata in potem nekdo pripelje mimo. To je zelo nevarno in zato je ta sistem Doring tako pomemben. Na 60 metrov bo vozilo zaznalo, ali se kdo približuje in če se to zgodi, se urad sploh ne da odpreti. Na nizozemskem že obstajajo sistemi, kjer je mogoče vrata odpreti samo z desno roko. Obstajajo pa že tehnični ukrepi, nekateri proizvajalci avtomobilov to že počnejo, ampak samo na zahtevo in kupci morajo za to plačati. Vendar, če gre za posamezne funkcije, je to drago, vendar, če bi to bilo splošno uporabljeno, potem bi bilo to mnogo cenejše. Če bi to imeli, bi lahko s tem rešili tudi človeška življenja. In če ta možnost obstaja, bi jo morali izkoristiti. Pa še nekaj. Tukaj moramo sodelovati z odborom IMKO. Lepo bi bilo, če bi dobili večino za to, da bi podprli naše predloge. Hvala. Hvala lepa. To so bili poročevalci v senci. Gospa Ajala Zender se je še javila k besedi. Ines, javila si se k besedi, izvoli. Kar takoj ti dam besedo, izvoli. Oprošam se, <clears throat> predsedujoči. Ja, ogledovala sem si glasovalni seznam za uh, instrument za povezovanje Evrope. Mm, zaposlena sem bila torej s tem, temo CEFA. Uh, in torej nisem imela dovolj časa, da bi se poglobila v vse predloge sprememb. Želela bi samo vprašati gospoda Van Minterburga, kaj ti ugotavljam, da vse, kar je povezano z zaščito podatkov in z mm, mehanizmi in posledicami, se vse to predlaga eh, za oblikovanje nekega priročnika, ki bi moral biti vsaj toliko debel. Zato eh, se sprašujem, koliko eh, voznikov bi prebralo tak priročnik. Zato se sprašujem, ali kdo razmišlja morda o tem, ker mm, pravim, nisem, se, se nisem poglabljala v predloge spremembe. Ali, eh, mislite, da bomo imeli neke konkretne pogodbe, ki bo podpisane, kot se dogaja recimo eh, pri eh, določenih podjetjih eh, v Evropi, tudi z druge strani oceana? Torej, kar mislite, da bodo torej podpisovali pogodbo, ki bo povezana potem s konkretnimi podatki, ki jih bomo torej lahko preverjali, ampak v zvezi s tem morda bi bilo primirno, da bi lahko vozniki imeli občutek in se zavedali, kaj pravzaprav kupujejo, mm, torej da a, kupujejo tudi določene podatke, ki se bodo uporabljali. In potem želela bi vedeti, zakaj gospod a, Mitel, Miltenburg nasprotuje temu, da bi javni organi, javna uprava lahko uporabljale anonimno te podatke za um, pripravo uh, statistik o prometnih nesrečah. Jaz mislim, da za javne namene bi moralo biti mogoče uporabljati te podatke, ki bi bili sicer anonimizirani, ampak ravno zato, da bi se začeli izogibati m, takim podobnim prometnim nesrečam. Hvala. Nihče več ni prosil za besedo, zato bomo dali besedo komisiji. Gede grow. Izvolite, beseda je vaša. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi poročevalcu, gospodu von Miltenburgu. Predvsem zato, ker se je v tolikšni meri posvetil naši pobudi za izboljšanje cestno-prometne varnosti na osnovi varnosti vozil. In seveda tudi vi, gospod Koh, ste bili velike virno diha za naš predlog, za vašim mnenjem na lastno pobudo. Veseli nas, da razprave v Evropskem parlamentu napredujejo. Nekaj točk bi želel pokomentirati v tem vašem delu. Želel bi izpostaviti, da tisti predlogi sprememb, ki so vezani na specifične primere tehnologije ali pa ukrepe, ki jih predlagamo, naprimer inteligentni sistemi za upravljanje hitrosti. Tukaj gre za alternativne sisteme oziroma le nekakšen kazalnik, ki vam daje najvišjo hitrost. To se trenutno uporablja. Mi pa predlagamo sistem, ki bo dopolnjeval delo voznika. Ta sistem naj bi bil veliko bolj učinkovit, ne bo torej imel iste ravni učinkovitosti. Ta sistem bi lahko doprispeval 70, 17 do 19 odstotkov zmanjšanja tveganja pri vožnji. Če se bo ta sistem omilil na sistem omejevanja hitrosti, potem mislim, da ne bomo dosegli dovolj v smislu obvladovanja tvegan. Ta sistem je naš prioritetni ukrep. To, da omejimo hitrost vožnje le za nekaj km na uro, bo pomenilo izrazit učinek v smislu obvladovanja tvegan, pa tudi upada smrtnih žrtov in nesreč. Ti učinki se prenašajo eksponentno prosim, da se zavedate tega, še vedno čakamo sicer na statistike, ampak mislim, da bi lahko prišlo do več sto, več tisoč primerov manj smrtnih žrtev, če bi se odločili za prehod na inteligentni sistem. Obstaja določen pomislek glede razpoložljivosti tega sistema ali pa dostopnosti tega sistema, ampak lahko povem, da je ta sistem že na trgu. Nekateri proizvajalci so zelo uspešni s tem sistemom, in dosegajo tudi zelo dobre ocene. Nekatere študije pravijo, da obstaja 10 odstotni delež ali pa stopnja napake v smislu zanesljivosti. To je bilo gotovitev izpred nekaj leti. No, če bi jaz dobil 9 od 10 v smislu ocene, bi bil zelo zadovoljen. 90 odstotna stopnja uspešnosti je odlična in stvari se bodo še izboljšale. Trenutno je leto 2018 in realistično gledano bomo do leta 2022 obvezno peljali ta sistem v nove vozila. In še dve leti pozneje bi se to uporabljalo pri vseh novih vozilih. Do takrat pa se bo ta tehnologija še toliko bolj izboljšala. In te sistemi so vezani tudi na infrastrukturne informacije. Prej smo govorili tudi o avtonomni vožnji lahko vam povem, tudi avtonomno vozilo mora poznati hitrostno omejitev, to je bistvenega pomena. Države članice nimajo druge možnosti, kot da izboljšajo te informacije. In dodatna korist je to, da bo ta ISA, ta inteligentni sistem za obvladovanje hitrosti, deloval veliko bolje kot zdaj. To je situacija, od katere lahko pridobimo kaj vsi. To sem želel povedati. Na to smo slišali tudi pripombo glede kompetenc voznikov, to je vsekakor res, ampak kar je dobro pri tem svežnju je to, da vas ta svežen začiti tudi pred slabimi vozniki. Če ste dober voznik in prečkate pod slabemu vozniku, potem vam ti sistemi lahko rešijo življenje in zmanjšajo primere smrtnih žrtov. Omejevanje hitrosti, ta dopolnilni ali pa podporni sistem, ne pomeni nekakšnega velikega brata ali pa še bolj zaostrenega omejevalca hitrosti, vsaj ne v tej obliki, kot to predlaga Evropska komisija. Menim, da bo ta sistem rešil veliko več človeških življenj, kot si lahko zamislimo. Seveda pa ne moremo predlagati nič bolj zaostrenega. Ravno zato smo predlagali ta kompromis, to je Intelligent Speed Assistance, torej inteligentna pomoč pri hitrosti. In če bo voznik ugotovil, da gre dejansko za drugačno omejitev hitrosti 50 na 30, bo lahko ta sistem obšel. In potem bo stvari potekale tako kot v običajni situaciji, enostavno boste opazovali oznake, omejitve in se držali hitrosti tako, kot je to potrebno. To so le dopolnilni sistemi. Pomembno je, da izpostavim to, da so ti varnostni sistemi, varnostni sistemi v zasilnem primeru. Le v primeru avtonomnega zavornega sistema se bo zgodilo to, da le ko bo to potrebno, v zadnjem trenutku se bodo ti sistem, ti sistemi sprožili. Tukaj ne gre za nekakšno preozemanje vožnje, ampak le za dopolnilne sisteme. Res bodo pomagali pri nadaljni avtonomizaciji vozil, saj je to delo na osnovi istega sistema. Potem pa še prehajanje pasov ta sistem vam pomaga pri prehajanju pasov, ampak to le v primeru, ko je opredeljena grožnja neposredne nesreče. Vsekakor pa ne spodbujamo nekakšnih nekakšnih značilnosti za večje udobje voznika, zaradi česar bi voznik lahko postal manj pozoren. Potem pa še ta pojav Doringa, to smo si ogledali. Žal še nimamo statistik, ki bi govorile v prid 40 odstotni stopni nesreč, ko gre za nesreče s kolesi. To je nova tehnologija, kot vemo. Nekateri proizvajalci so želeli predstaviti te sisteme na trgu, ampak stvari niso dovolj dobro delovale, so preveč komplicirane, niso dobro funkcionirale. Veliko več dela je treba vložiti v to, preden bomo podprli tak predlog. Tega zaenkrat ne moremo podpreti. Zato pa še prošnja gospoda von, von Miltenburga glede sistema za zavijanje ter za nadzorovanje mrtvega kota ali informacijo o mrtvem kotu. Tukaj gre za tiste situacije, ko se tovrnjak obrne, zavije in na to lahko povozi kolesarja. Potem pa še drugo, kar je pri tem istem členu, nesreče pri vožnji naprej, ko otroci ali pa pešci manjših postav stopijo pred tovrnjak, voznik tovrnjaka te osebe ne vidi, in potem to osebo povozi. Kljub temu, da je bilo prej vozilo zaustavljeno. Gre za obravnavo obeh sistemov v istem členu, torej tudi tega dopolnilnega sistema za pomoč pri speljevanju. Mislim, da bi morali ta predlog spremembe potrditi v takšni obliki, kot ga predlaga gospod von Miltenburg. To je vse za enkrat z naše strani. Ja. Hvala. Preden dobi besedo poročevalec Doring. Povedati sem vam želel, da časnik Bild že navaja naslednje. Mercedes vas bo zavaroval. Mercedes ima srce za kolesarje. In še en članek, tehnika, ki rešuje življenja. Vem, da je to prišlo nekoliko kasneje, da je to dolg postopek, ampak to je zdaj tukaj in Mercedes to že ugrajuje, pa tudi drugi. Če lahko to storijo oni, ne vem, zakaj komisija pravi, da gre to prehitro. Dal vam bom oba članka, morda boste spremenili svoje mnenje. Lepo bi bilo, če bi to imeli, kaj ti to bi rešilo veliko življenj. Hvala, hvala za to dopolnitev, hvala komisiji, hvala za podrobno predstavitev inteligentne asistence glede hitrosti. To je zelo pomembna točka, zato je zelo dobro, da ste predstavili svoje mnenje. Zdaj pa gospod Van Niltenburg, izvolite. Yeah, thank you, chair. Very... Najlepša hvala gospod predsedoči, čisto na kratko. Seveda tam, kjer lahko najdemo srednjo pot za nadaljne kompromise, bomo to tudi storili. Naj predstavim primer. Pogovarjali smo se tudi o naprednem prepoznavanju motilcev. Iz več razlogov so nekateri želeli to črtati, nekateri kolegi in kolegici so enostavno upoštevali te raziskave zaradi skrbi na področju varstva podatkov in zasebnosti. Seveda je treba te pomisleke, ki so legitimni, upoštevati. Morda bomo oblikovali nov kompromis pri tej točki, na to pa varstvo podatkov, o čem je govorila tudi gospodina Lacender. Morda bi bilo najbolje, da bi vam poslal novo besedilo, ki je zdaj vključeno v te kompromisne predloge sprememb. Naprimer, navedli smo, da morajo proizvajalci zagotoviti, da pri informacijah glede dogodkov v prometu ni mogoče posredovati kakršnekoli informacije, ki bi se lahko izkoriščali za sledenje. Mislim, da bomo lahko našli kompromis glede tega. Prav tako ste imeli pripombo glede Event Data Recorder, torej enote za beleženje dogodkov. Če sem prav razumel, bi želeli uporabljati informacije tudi za posamične preiskave po nesreči. Tukaj pa smo nekoliko bolj zadržani. Mislim, da bi morali te podatke uporabljati za raziskave, ampak to so širše raziskave, kot pa konkretne preiskave, ki bi lahko potekale po nesreči. Če povzamem, uporabili bomo vse čas, ki ga imamo še na voljo, zato da bomo poiskali dodatne kompromisne predloge in zato da bomo lahko 10. januarja izglasovali to mnenje. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da gre včasih veliko predlogov sprememb v različne smeri, mnenja se razhajajo, seveda sem vedno pripravljen sprejeti dodatne kompromise, ampak včasih to ni mogoče. Obenem moramo podati tudi jasno stališče za naše kolege na odboru IMKO. Ni dobro, da se zapletamo v semantične in filozofske razprave, ko sprejemamo te kompromise, na koncu moramo enostavno izreči naše stališče glede tega, ali te sisteme želimo, jih potrebujemo ali pa ne. Moramo biti zelo jasni glede tega za voljo dobrega stališča za odbor IMKO. Hvala. Ja, dank, Hvala, gospod Van Miltenburg. 92 odstotkov nesreč v prometu povzročijo ljudje. To pomeni, da potrebujemo boljše voznike, ampak seveda skrbeti moramo na tako imenovane nevidne udeležence nesreč, ki pogosto prispevajo k temu, da do nesreče pride hvala. Glasovali bomo 10. januarja o tem poročilu. Hvala za sodelovanje. Šesta točka. Predlog za uredbo Evropskega parlamenta in sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev. Poročevalka je Klaudija Tapardel. Izvolite, beseda je vaša. Mulțumesc frumos, dragi colegi. Uh, sunt foarte încântată. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. V veliko veselje mi je, da vam lahko povem, da smo po razpravah sporočevalci v senci prišli do zelo dobrih kompromisnih predlogov za to mnenje. Mislim, da je to mnenje uravnovešeno, saj upoštevamo vsa večja stališča vseh kolegov iz različnih političnih skupin. Veseli me dejstvo, da so bili vsi poročevalci v senci zelo fleksibilni pri oblikovanju teh kompromisov in vsem se lepo zahvaljujem. Dobili smo mnenje, ki je zelo dobro, ki je uravnoteženo in ki obenem zagotavlja tudi transparentnost in pravičnost za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev, pa tudi za vse platforme. Mislim, da bomo lahko sprejeli vse kompromisne predloge sprememb. Kar zadeva kompromis številka 9, to je napredek. Zakaj? Zato, ker smo uspeli poskrbeti za nekatere ključne osebinske elemente, to je transparentnost, preglednost. Spletna platforma mora obvestiti uporabnike, če uporabljajo dodatne kanale za posredovanje pri zagotavljanju storitev. In ponudniki morajo imeti tudi pravico do uporabe teh komunikacijskih kanalov, če to želijo. Kar zadeva obdobje pred obvestile za vse nujne spremembe. Mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi predvideli obdobje od 15 do 30 dni, preden je mogoče uvesti vse spremembe. To obdobje predhodne preglasitve pa ne velja, če do preglasitve pride takoj. Ravno zaradi tega, ker je mogoče zakonodajo tudi kršiti, torej uporabniki lahko zlorabijo predpise. Ravno zaradi tega treba preglasitev v teh primerjih upraviti takoj. Morajo pa imeti ponudniki možnost, da se izpogajajo tudi glede davko, ki jih plačajo za uporabo teh spletnih platform. In morajo imeti tudi pravično pogajalsko moč, ki bo zagotavljala tudi ravnovesje oziroma ustrezno razmerje moči med vsemi vključenimi akterji. Potem pa kompromis 12, tudi ta je pomemben. Zakaj? zato ker zajema tudi sistem klasificiranja ponudnikov na spletnih posredniških storitev. Moramo biti nediskriminatorni za vse ponudnike storitev in vse nadaljne spremembe je treba priglasiti tem ponudnikom, ko je to potrebno. Klasifikacija je zelo pomembna za ponudnike storitev, pa tudi za uporabnike spletnih posredniških storitev, saj so oni tisti, ki sprejmajo odločitev glede izmenjave informacij v povezavi s temi različnimi kategorijami in treba je upoštevati tudi prve rezultate, ki se pojavijo po spletni preiskavi. Vsi ti parametri, ki so osnova klasifikacije, morajo biti transparentni in obenem ne smejo diskriminirati. Še nekaj sem želela izpostaviti, kar se mi zdi zelo pomembno, tudi za turizem. Veseli me, da sem lahko sodelovala z različnimi političnimi skupinami, ki so predstavile različna stališča glede tega. Spletne platforme morajo ponuditi uporabnikom tudi druge storitve. Tukaj bi omenila klauzula, da najbolj privilegirane ali pa izbrane države članice. Strinjam se s prostim trgom, mislim, da bi morali vsi ponudniki zagotoviti najboljše storitve svojim uporabnikom. V primeru turizma. Je pomemben dostop, prav tako doseganje soglasja pri zagotavljanju storitev. To je nekaj, kar bo prav gotovo tudi v koristu uporabnika. Uporabnik bo torej imel možnost dostopati do najboljše kakovosti storitev po najboljših cenah. Kar pa zadeva kompromise številka 8, nam je uspelo najti besedilo, ki zagotavlja, da bodo spletne posredniške storitev lahko ponudili nediskriminatorne storitve. pod grožnjo različnih sankcij recimo preklic pogodbe, ugotavljene kršitve in tako dalje. To je zelo pomembno, saj moramo zagotoviti ustrezno obravnavo vseh akterjev. Platforme seveda morajo spoštovati pogodbe, prav tako pa ni mogoče preklicati pogodbe, če ni naveden utemeljen razlog in če se o tem ponudnika ne obvesti pravočasno. Kot vidite, so to zelo pomembni vsebinski elementi za digitalno gospodarstvo. Mislim, da bomo zagotovili uravnotežen pristop za vse. Spletne platforme, končni uporabniki in pa ponudniki storitev bodo vsi imeli korist od tega. Upam, da boste lahko podprli ta dosje. Hvala za vaše zanimanje in upam, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. Hvala. Ja, Hvala lepa za vašo predstavitev, poročevalci v senci. Vim. V imenu LS dobiš besedo ti, izvoli. Ja, voorzitter, dank u zeer. Mijn collega uh, Henna Virkoenen. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, kolega Virkoenen bi moral biti tukaj na odboru, žal se ni mogel udržiti vse in prosim me, da vam predstavim slednje mnenje Spletne posredniške storitve so pomemben del digitalnega gospodarstva in več kot milijon podjetij v Evropski uniji posluje preko spletnih platform. Pomembno je zagotoviti preglednost, pravičnost, obenem pa zagotoviti tudi enake pogoje za vse na osnovi ustreznih standardov. To je zelo pomembna uredba, še posebej za prometni in turistični sektor. Ta dva sektorja. Ja so bile v veliki meri odvisne od razvoja spletnih platform, pa tudi digitalnega gospodarstva. Števila majhna in srednja velika podjetja bi lahko imela veliko koristi od bolj jasnih in preglednih predpisov, pa tudi od pravičnejših pogojev. Ni enostavno regulirati poslovanja spletnih platform, zaradi tega, ker so v to vključeni številni različni sektori, ampak s tem besedilom smo skušali poiskati nekakšno ravnovesje. Predlog Evropske komisije je dober, ampak kompromisni predlogi bodo to besedilo še izboljšali, še bolj uravnotežili. Pročevalka gospa Klaudija Tapredel je opravila pri tem, da se je dobro delo, ELS zato podpira večino kompromisnih predlogov. Lepo se vam zahvaljuje, gospa Virkunen. In tudi moja angliščina se izboljšuje. Vaša angliščina je izvrstna. EKR, e gospod Demesmaker, izvolite. Ja, um... Jaz bom pa to povedal po nizozemskem. Najprej se lepo zahvaljujem gospe dobrodelni naši poročevalki, pa tudi vsem drugim kolegom in kolegicam za dobro sodelovanje in pa za delo na predlogih sprememb. Naš predlog sprememb ste upoštevali v določeni meri tudi v kompromisnih predlogih in ti predlogi sprememb nam omogočajo dobro ravnovesje. Lahko štejete na našo podporo. Kompromisni predlogi sprememb zagotavljajo ustrezno raven zaščite potrošnikov, obenem pa tudi spletnih posredniških storitev. Mislim, da je to dober odziv na vrzeli in pomankljivosti v tem sektorju. Več transparentnosti, boljša zaščita komercialnih uporabnikov. To bo prav gotovo doprineslo do izboljšanja odnosov med uporabniki in spletnimi platformami. Na to pa še določba o favoriziranemu klientu oziroma favoriziranemu uporabniku. To mislim, da je dobra pobuda. Na ta način bomo uporabniku zagotovili, da dostopa do najbolj kakovostnih storitev po najboljši ceni. Nekatere države članice so nam že za zgled, ampak zdaj potrebujemo enotno evropsko strategijo. Prepričan sem, da moramo poskrbeti tudi za poslovno zaupnost. Le na osnovi tega bodo spletne platforme imele še naprej dovolj možnosti za razvoj. Mislim, da bodo ti predlogi sprememb zagotovili še večjo konkurenčnost med različnimi platformami. Telečka. Hvala, Alder, Pavel Telička, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, Klaudija. Alde meni, da je Evropska komisija predstavila dober zakonodajni predlog za vzpostavitev okvira za interakcijo med poslovnimi uporabniki in pa samimi spletnimi posredniškimi storitev. Obravnave tega doseja smo se lotili tako da bi lahko to besedilo še bolj izpilili. Morda se boste spomnili mojih pripomb ob prvi obravnavi, da se morda preveč osredotočamo na katerega od posamičnih vidikov in to bi želel ponovno izpostaviti. Deutsche Bahn, Air France, kdorkoli je že prodajal vozovnice in karte pred vzpostavitvijo teh platform, tega se moramo zavedati, to je pomemben kontekst, vedno so bili ti akteri dobro pozicionirani, ampak te nove spletne platforme dajo zdaj uporabniku veliko več jasnosti, veliko več preglednosti, veliko lažje primerjajo ponudbe, preučujejo nove možnosti in to ponuja tudi nove priložnosti podjetjem. Ne da bi spremenjali pomen ali pa vsebino zakonodaje in pa predvidene učinke, smo si želeli upoštevati, to v večji meri. Tudi v samem predlogu Evropske komisije. In mislim, da bi bilo to koristno tako za uporabnike, poslovne uporabnike, kot spletne posredniške storitve. S temi predlogami sprememb pod vodstvom poročevalke mislim, da smo izpilili to besedilo, ne le pri tem vprašanju, ampak tudi pri drugih. Strenjam se s tem, kar ste že povedali, kolegi in kolegice, Evropska komisija je predstavila dober predlog, ampak mi smo ta predlog še okrepili. Zdaj pa bi prosil kolege in kolegice, da podprejo poročevalko pri vseh kompromisih, razen pri enem. Mislim, da poročevalka ve, za katerega gre. Gre za delitev stroškov v primeru medijacije. Pri drugih predlogih sprememb pa bi seveda prosil kolege in kolegice, da podprejo pristop komisije. Lepo se zahvaljujem poročevalki, mislim, da je naš izdelek zelo soliden pod navednicami. Hvala. Vielen Dank, Herr Telička. Hvala, gospod Telička. Gospa Kilönen, Mirja, Guve, izvolite. Thank you, Mr. Our... Najlepša hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Lepo se zahvaljujem najprej Klaudiji. V veliko veselje mi je bilo sodelovati z vami, pa tudi z drugimi kolegi dobro smo delali. Dobili smo zelo uravnoteženo, dobro rešitev in z veseljem lahko povem, da podpiramo delo, ki smo ga upravili. Ponavadi sploh ne moramo podpreti vseh kompromisov, ampak očitno se je zgodil čudež. Hvala. Ja, vielen Dank, damit schließen wir die. Hvala lepa. To so bili poročevalci v senci. Gospa Anderson se je še javila k besedi. Lucy, izvolite. Say... Hvala lepa. Naj tudi sama podarim, da je bilo upravljeno odlično delo. Gre za zelo zapleten, svežen, tudi spravnega zornega kota. Um, tudi vključuje veliko različnih vidikov in ta svežen in mm, komisija je tudi to pravilno izpostavila tukaj gre za piljenje določenih vidikov, eh, tako da bo vse skupaj veliko lažje izvedljivo, kajti stvari niso vedno eh, že vnaprej primirne za konkretno izvajanje tudi uh, odbor za turizem bo pripravil mnenje k temu, kajti imamo veliko uh, primerov, pri katerih eh, mala in srednje velika podjetja uh, pravzaprav uh, bodo občutila negativne posledice uh, tega besedila, če bi ostalo tako, kot je bilo. Ti ponujajo tudi eh, različne spletne storitve preko brskalnikov, iskalnikov in zato se moramo tudi tega zavedati. In moramo torej to tudi nekako ustrezno izpostaviti v drugih odporih. Imamo nekaj predlogov sprememb, ki bodo iz tehničnih razlogov eh, izglasovani ločeno. Mislim, da so pomembni. Gre za predloge sprememb, ki zadevajo potem povezane storitve In mislim, da je zelo pozitivno, da imamo primerno klauzulo, po kateri eh, eh, bomo zagotovili določene eh, pač, eh, priložnosti malim in srednje velikim podjetjem, tako da ne bodo utrpeli prevelike škode zaradi in prehodih posledic zaradi teh novosti. Hvala lepa in upam, da se bo razprava ustrezno razvila tudi ostalih eh, odborih in na plenarnem zasedanju. Hvala. Ja. Hvala, gospa. Anderson, še komisija. Gospa Lopijan, povete, kaj menite o naših predlogih eh, izboljšanju vašega besedila. Izvolite. Ime mi je Klinik iz eh, GD za rasta. Naj se vam zahvalim za vse zelo zanimive prispevke. Odprti smo in eh, pričakujemo vaše pripombe za to, da izboljšamo besedilo, pa čeprav je že izvirnik eh, že zelo dobro, se je tako sami menimo. Res je, da se moramo osredotočiti na preglednosti, na povečevanje te preglednosti na določenih področjih, ki so bila omenjena, ko gre za dodatne distribucijske kanale, za sezname. Torej, pripričani smo, da se je treba držati te filozofije, ki preveva cel predlog. Nekoliko bolj pa omahujemo in smo previdni, ko gre za to, da bi šli predaleč. Naj vas opozorimo, da to naj bi bil bilo orodje v dveh korakih v sektorju, ki se zelo naglo razvija. Drugi korak eh, že poteka, poročujemo vidike eh, ekonomije platform, spletnih platform, zato smo zelo previdni, ko gre za prepovedi, ko gre za posebne prakse oziroma ko se spuščamo v vprašanje pristojbin eh, in podobne razprave na tem področju. Tudi zato, tako kot ste pravilno izpostavili, to je horizontalni ukrep in zato moramo biti previdni, zato da bo primeren za vse platforme in za vse sektorje. Ampak z zanimanjem pričakujemo uh, vaše sodelovanje in sodelovanje tudi z drugimi od, odbori, tako da bomo lahko hitro napredovali s tem zelo pomembnim predlogom. Hvala za pomoč. Ja, Hvala lepa, gospod König se opravičujem. Dali so mi drugo ime. Hvala lepa, še enkrat pa poročevalka, da skleni. Izvolite. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Še enkrat naj se zahvalim vsem kolegom, poročevalcem v senci ki so prispevali zelo dobrimi predlogi sprememb. Na tej podlagi sem potem tudi oblikovala svoje poročilo. Naj se tudi zahvalim eh, kolegom eh, iz sekretarjata v našem odboru za njihovo pomoč. Ne smemo pozabiti, da sem s tem eh, poročilom poskušala tudi se držati nekega povezanega, integriranega pristopa, zato da se izognemo fragmentaciji, ko govorimo o digitalni, digitalnem gospodarstvu, ki se zelo hitro razvija, potem uh, moramo uh, biti kos tem napredom temu napredku na digitalnem trgu. E, naša obveznost, naša dolžnost kot e, evropski zakonodajalec, da dosežemo neko ravnoteže na tem trgu med e, digitalnim gospodarstvom na eni strani in tradicionalnim gospodarstvom na drugi. Torej, to ravnoteže Eh, moramo eh, zasledovati eh, tudi v korist končnih uporabnikov. Upam, da sem dosegla tako ravnoteže v svojem besedilu, ki temelji na predlogu komisije, ki se dotika vseh sektorjev delovanja, ampak tako kot vemo, ko govorimo o spletnih platformah, Vemo, da tukaj se osredotočamo predvsem na prevoze in na turizem, da gre za platforme, ki se ukvarjajo predvsem s temi dejavnostmi. Torej, ko gre za spletne platforme, mislim, da moramo oblikovati jasno pregledno zakonodajo, ki naj omogoča tem podjetjem, da, eh, da, da eh, koristno izvajajo svoje dejavnosti v korist eh, poslovnih eh, uporabnikov in drugih uporabnikov. Mislim, da bo to koristno tudi za eh, odbor IMKO. Hvala. Ja, Hvala lepa. 22. novembra, jutri v četrtek bomo torej glasovali o vašem poročilu. Zdaj pa sedma točka, gre za predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o elektronskih podatkih o prevozu blaga. Poročevalka je Klaudija Šmit. Klaudija, izvoli. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, poročevalci v senci, kolegice in kolegi. To poročilo je sicer tehnične narave in ni tako kontroverzno kot nekatera druga poročila. Vendar, vseeno mislim, da ga včasih podcenjujejo. Predlog komisije, ki smo ga dobili, je bil dober začetek. Na zasedanju poročeval k v senci, pa se je izkazalo, da želimo iti še naprej, zato da bi dejansko pripravili poročilo, ki je usmerjeno v prihodnost in ki upošteva, da smo v dobi digitalizacije in da moramo ukrepati na tem področju. Gre za to, da bi imeli enotne standarde informacijske tehnologije, cene bi morale pasti in konkurenca bi morala biti vedno večja. Vsi govorimo o digitalizaciji, o avtonomnih vozilih, o industriji 4.0. Pa vendar. se zapravi na tem področju vsako leto 120 milijonov ur dela. Torej, nekdo vnaša podatke v računalnik, potem jih nekdo izpiše in prebere in tako naprej. Podatki se tako obdelujejo petkrat za vsako dostavo. In to je po mojem mnenju absurdno in nepotrebno. Komisija želi standardizirati vse komunikacijo z organi. To je pravi pristop, ampak jaz menim, da bi morali nekaj zahtevati tudi od zasebnega gospodarstva, še posebej kar zadeva multimodalni prevoz. Izmenjava podatkov mora biti čim bolj učinkovita in gladka. Brez pritiska ne bo šlo, to je jasno. Leta 2018 je v 99 odstotkih bilo sporočeno, da to ni mogoče. Poročilo bi lahko bilo koristno za to, da bi organi lahko zahtevali večjo uporabo izmenjave podatkov. Hvala lepa poročevalcem v senci, mislim, da smo dobro sodelovali in upam, da bomo pripravili dober kompromis. Vsi podatki so zdaj na voljo v digitalni obliki. Policisti pa si morajo zdaj še vedno ogledati dokumente v pisni obliki, zato zapravljamo čas. Govorimo tudi o samovozečih ali avtonomnih tovornjakih, vedno več bo avtomatizacije in to pomeni, da bo vedno več digitalizacije. To poročilo je samo prispevek k temu, da bomo rešili probleme glede izvrševanja, ampak gre za pomemben korak. Organi morajo sprejeti elektronski prenos podatkov in podjetjem moramo dati na voljo nekaj časa, naprimer do leta 2025, da sprejmejo elektronski prenos podatkov. Na zasedanjih poročevalk v Senci smo videli, da imamo veliko pogovorov z predstavniki gospodarstva, z nadzornimi organi, s policisti in tako naprej. In nekaj odprtih vprašanj še vedno ostaja, o tem moramo govoriti. Mislim, da ne bomo izgubili veliko delovnih mest, ki so zdaj potrebna za to, da bi. Eh, opravili teh 120 milijonov nepotrebnih ur, ki sem jih omenila prej, ljudi je mogoče prešolati ali jim dati kaj drugega zadelati. Upam pa, da bo sodelovanje sporočovati vsem si še naprej tako dobro in da bomo pripravili ustrezno mešanico zahtev in spodbujanja, zato da bomo sodelovali z gospodarstvom in z nadzornimi organi, zato da bomo poskrbeli za ustrezno izvrševanje in da bomo nekoliko zmanjšali to goro birokracije. Hvala, hvala lepa, Klaudija, zdaj pa poročevalci v senci. Socialisti, Izabela De Monte, izvolite. Grazie, hvala, predsedujoči. Naj se najprej zahvalim kolegici Šmit za upravljeno delo in tudi, ker je vključila vse strani in vse sogovornike od vsega začetka. Moramo se osredotočiti na to, da živimo v vedno bolj digitalni dobi in si moramo prizadevati, da se prilagodimo spremembam. Tudi na področju eh, prevoza in prometa je to temeljnega pomena, lahko to privede do ponostavitve, do eh, tudi eh, bolj gibčnih postopkov, tudi nadzornih podsotkov trenutku eh, ta eh, predlog eh, se mora razvijati v sklic z predlogom za digitalni tahograf. In to bi moralo zadevati čisto vse, ne glede na rezultat svežnja za mobilnost. Mislim, da vsebina tega svežnja morajo biti podobni in dosledni s tem predlogom. Ker zadeva izmenjane podatke in varstvo podatkov, to bi bilo trebno upraviti opravljati na neki centralnem, nekem centralnem mestu, pa čeprav to ne bo enostavno, ampak predpise je treba uskladiti predlog bi lahko eh, bil tudi rešitev za pomankanje harmonizacije eh, dokumentov, ki so na vozilih in to bi lahko tudi predvidevalo vključevanje drugih pomembnih podatkov, ki lahko pomagajo tudi organom pregona oziroma policijskim organom, da eh, lažje speljejo postopke in da delo upravljajo tudi nadaljavo, ne da bi ustavljali vozila na cesti. Tako bi prihranili na času in bi postopki nadzora uporabili bolj učinkoviti in to je pomembno tako za voznike kot da za policijske organe. Bi bilo potrebno tudi upoštevati mednarodne modele, ko se pogovarjamo o evropskih standardih eh, za eh, elektronske dokumente na vozilih, tako da ne bo prišlo eh, do razlike med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami um, že naj izkoristim tudi priložnost, da nekoliko prilagodim to besedilo, tako da se lotim tudi pomembne točke za me, to je uh, varstvo živih uh, živali, ki se jih prevaža, kajti prihaja tudi do zlorab, ki bi se jih bilo treba izogniti. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa De Monte. EKR, er, gospod Zlotovski, izvolite. Dziękuję bardzo.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 nadzornimi organi držav članic. To je zelo pomembno, zato da zmanjšamo birokracijo in znižamo stroške. Škoda pa, da ta predlog ni bil upoštevan v svežnju za mobilnost. To je zelo pomembno tudi za izvajanje in kar zadeva osnutek predloga, pomisleke imamo v zvezi z predlogom spremembe 26. Širitev področja uporabe je po našem mnenju šla predaleč. Gre tudi za komunikacijo med posameznimi podjetji. Po našem mnenju to ni upravičeno, dokler sistem ne deluje tako, kot je treba in to preverjeno. Ne vem, ali bo vse tako učinkovito, kot si želimo. Če bi bilo, potem lahko podjetja sama sprejmejo odločitev, da bodo komunicirala na tak način, brez pritiska javne uprave. Mi smo za to, da začne veljati prehodno obdobje, to uvaja predlog spremembe 17 gre za prehod iz papirnega na digitalno komuniciranje. Upoštevati je pa treba tudi druge stroške in uh, bremena glede naložb, ki jih že imajo podjetja. Kar zadeva MSP, je 15. člen, bi morali upoštevati in sicer kar zadeva pregled po petih letih izvajanja uredbe. Rok dveh let tukaj ne zadostuje, da bi lahko ocenili posledice ali učinek te uredbe. Pripravili bomo predloge sprememb in seveda veselimo se že dobrega sodelovanja v ogiru poročevalcev v Senci. Hvala lepa, gospod Zlotovski skupina Alde, gospa Bilbao Brandika, izvolite. Yes. Dober dan vsem, hvala lepa, predsedujoči. Najprej naj se zahvalim gospe Šmit za eh, delo, ki ga je opravila in eh, za tudi uh, povezovanje z eh, vsemi sodelavci in z vsemi kolegi, eh, ker je k temu pristopala zelo odprto, zato da bi eh, dosegli čim širše soglasje pri tako pomembnem besedilu. Kateri je splošni cilj tega poročila? To, da pač dosežemo v evropski prevozni industriji neko napredovanje, tako da to postane vodilo tekstilna industrija, da prije do eh, tudi zmanjšanja izpustov pri eh, prevozu blaga, kjer prihaja do eksponenčnega eh, povečanja in kar se bo še povečevalo v naslednjih letih, je bistvenega pomena. In kaj se dogaja? 99 odstotkov ehm, vse dokumentacije in torej vseh dokumentov pri čezmejnem prevozu se oblikuje v papirnati obliki. In eh, če bi to eh, imeli v digitalni obliki, eh, bi bilo veliko bolje, ampak digitalizacija se sooča številnimi ovirami, kajti nekateri ne sprejemajo tega napredka, zato da bi se izognili papirju, da bi torej imeli neko brezpapirno dokumentacijo in da bi razvili vse to, kar, s čima razpolagamo na evropski ravni. Zato moramo se lotiti dveh temeljnih vprašanj. Nimamo nekega okvira na evropski ravni, ravni eh, imamo torej različne pristope, zelo razdrobljene sisteme, ki bi jih morali harmonizirati. Po drugi strani se spopadamo s sistemi, ki, so, ki niso interoperabilni. To je čudežna besedica, ki se toliko krat pojavlja v prevoznem sektorju. Imamo torej neko zakonodajo na evropski ravni in eh, to eh, potrebujemo in moramo hkrati imeti interoperabilne sisteme med platformami različnih podjetij in držav. Kako ne se lotimo tega? Ne vem, če imamo imamo neko čudežno besedico, kako naj to dosežemo z večjo doslednostjo to je bistveno tudi v samem svežnju um, za mobilnost in uh, v sami strategiji za mobilnost in to poskušamo doseči. Poskušamo torej uveljaviti interoperabilnosti in a, uh, ta a, uh, dokument mora tudi to upoštevati. Zato cenim predloge sprememb, ki jih je predložila a, uh, poročevalka in zelo cenim predvsem tretji predlog spremembe, ki zadeva reševanje. Glede tudi na to, kar je storil parlament leta 2017, torej, ko gre za pač uveljavljanje načela, po katerem morajo države članiti sprejemati tudi digitalne prevozne dokumente, predvsem sistem EFTI e in zato moramo sprožiti te mehanizme moramo razviti zato, da bodo države lahko sprejemale digitalne informacije in digitalne dokumente. Pri tem ne smemo pokazati nikakršne fleksibilnosti, države morajo to sprejemati. Gospodarski subjekti pa morajo tudi se napotiti po tej poti. Imamo veliko ljudi, ki dvomijo v to, ali naj to usilimo državam članicam. Seveda moramo to storiti, kajte drugače bomo tudi pravzaprav kaznovali različne različna podjetja, različne razsežnosti, ki so sprožila take mehanizme, ki so se napotili po tej poti, zato da bi odstranili papir, da bi zagotovili večno preglednost, da bi bili bolj konkurenčni in da bi dosegali splošne cilje. Zato je potrebno, da dosežemo standardizacijo na evropski ravni, eh, ko gre za informacije, ki jih je treba zagotoviti, zato da bomo lahko vsi eh, harmonizirano razvili te eh, sisteme. Zato potrebujemo standard standarde, modele, eh, skupne postopke in samo na tak način bomo dejansko nam bo res uspelo odpraviti in rešiti težave, s katerimi se spopadamo zaradi razdrobljenosti in pomankanja interoperabilnosti med sistemi. V tem smislu bomo tudi podprli predloge sprememb, ki so bili vloženi in na katerih delamo za gospod Šmit. Eh, prepričani smo, da bomo oblikovali dobro poročilo, ki naj bo dosledno in ki naj bo usklajeno tudi z ostalimi povezanimi dokumenti. Hvala. Ja, dank. Hvala, gospod Bilbao. Gospod Kilonen je tukaj, Merja. Izvoli. Thank you, chair. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalki Klaudi in ostalim eh, cenjenim kolegom in kolegicam s katerimi smo eh, izvedli zelo pozitivna srečanja. Zahvaljujemo se Klaudi za odlično poročilo. Eh, zelo mi je bil všeč tisti stavek, v katerem je zapisano, da komisija mora nemudoma začeti z delom na potrebnih delegiranih aktih, zato da se izognemo dodatnim zamudam. Ehm, zamude so že predolge predvsem v zvezi s prvim svežnjem za mobilnost in eh, predvsem v zvezi z vsemi postopki, ki so zajeti v tem svežnju. Zato nujno potrebujemo eh, neko skupno platformo za deljenje informacij enostavno v realnem času. In res si nadejam, da bomo stvari lahko eh, opravljali hitreje, kot smo jih doslej. tako bomo prihranili na času in tudi danes naj prihranimo na času. Torej, še enkrat hvala za upravljeno delo in eh, to bomo še dalje podpirali in iskali še boljše rešitve. Mislim, da nam bo to uspelo doseči skupaj. Hvala. Hvala, Mirja. Iz drugih skupin ne vidim več poročevalcev v senci, nihče drug ni prosil za besedo, so to dobi besedo komisija. Ste spremenili mnenje? Gospod Sandr Mato, izvolite. Hvala lepa in dober dan vsem. V imenu komisije naj se najprej zahvalim poročevalki in vsem, ki so prispevali k razpravi in k delu. Zahvaljujemo se za odločno podporo tej pobudi, ki se odraža v osnotku v, pre, v predlogu poročila. To je zelo pomembna pobuda, ki je ne smemo prezreti. To bo privedlo do velikih prihrankov v administrativnih stroških na strani eh, operaterjev. To je tudi pomemben korak v smeri digitalizacije te panoge, s tem, da uvajamo tudi harmonizacijo pri standardih za komuniciranje in izmenjavo. Eh, informacij o prevozu blaga, tako kot so izpostavili pravilno nekateri govorniki in to je zelo pomembno. Gre za harmonizacijo, za katero potrjujemo, moramo biti tudi dosledni, usklajeni z mednarodnimi standardi. Ugotavljamo, da a, a, pristop, ki ga predlaga poročevalka, je celo še bolj ambiciozen v primerjavi s tem, kar je predlagala komisija, predvsem, ko gre za zavezujočo naravo sistema za uporabnike. In tudi zato, ker širi sistem na druge vrste dokumentov. Komisija je tudi razmišljala o tem, preden bi oblikovala svoj predlog, in smo prišli do sklepa, do zaključka, da vsaj v prvi fazi prezagono Eh, torej, seveda, vaše poročilo nekako že napoveduje prihodnje razvoj, ampak mi bi želeli imeti najprej sistem, ki je zavezujoč eh, eh, za, za organe, ni pa še zavezujoč za vse operaterje, vsaj ko gre za zavezujočo uporabo digitalnih orodij, ker pri tem seveda treba upoštevati tudi stroške, ki lahko nastanejo in želimo, da so minimalni v prvotni fazi. Zato bi na začetku dali eh, operaterjem eh, možnost izbire ali ne uporabijo eh, digitalne informacije ali pa naj nadaljujo s sedanjimi praksami, pa čeprav smo prepričani, da v kratkem bodo vsi ugotovili, kolikšne so prednosti uporabe digitalnih informacij in se bodo prestopili k temu. Kar pa zadeva obseg uporabe tega sistema in širitev na druge vrste dokumentov, pri tem smo prepričani, da je treba razlikovati med informacijami, ki eh, jih posreduje eh, pač podjetje eh, vladi ali pa informacije, ki se zmenijo med organi in informacije, ki se posredujejo med podjetji. Torej, soglašamo z pomenom tega, da so različni sistemi interoperabilni, krati pa razmišljamo tudi o tem, kaj je naj najprimernejši pristop k tem različnim vrstam komuniciranja med različnimi subjekti. Zato smo predlagali v pred, svojem predlogu, da pričnemo eh, pri uh, komuniciranju med podjetji in, uh, urad, in uradnimi organi. Vsekakor se vam zahvaljujem za vso podporo. Ugotavljam, da. Uh, je eh, bilo ugotovljeno tudi na vaši strani, da je pomembno delo in zato smo vam še kako hvaležni. Hvala. Ja, dank, Hvala lepa, gospod Mato. Mislim, da smo na vaši strani, ko gre za omejevanje birokracije. Na koncu še Klaudija. Klaudija, do enajstih imaš čas. To je pa res izjemna priložnost no, do 11. ne bom govorila. Ampak eh, omeniti sem želela še en vidik, to je povezano z številnimi eh, podjetji in eh, organi, s katerimi sem govorila, namreč posebnega nadzora ne bomo nikoli nadomestili, kajte tih utapljenje ljudi ne bo nikoli digitalizirano, treba je izvajati nadzor na terenu. To so takšne malenkosti, pa še komisija, nekaj vam želim povedati. Pogumni moramo biti in če smo razumni pri svojih prizadevanjih, lahko veliko dosežemo. Če bomo pritiskali, da bodo prav vsi sprejeli digitalizacijo, tudi najmanjša podjetja, potem bomo morda 30 let čakali na rešitev. Biti moramo razumni, potiskati moramo v pravo smer in tudi zastaviti ustrezen časovni okvir. Hvala lepa še enkrat kolegicam in kolegom iz drugih skupin. To je prvo poročilo, kjer smo že od samega začetka vsi bili pripravljeni na sodelovanje, vsi smo želeli doseči isto, zato upam, da nas komisija pri tem ne bo ovirala, ampak da bo to sprejela za to, kar je, torej gre za pomemben korak v pravo smer. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa še rok za vložitev predlogov sprememb, 4. december ob 12. Do takrat torej lahko vlagate predloge sprememb. Tako, zdaj pa osma točka. Poročevalec zaenkrat še ni prisoten. Predlagam 10-minutni odmor, kaj ti točka je predvidena za ob 11. So, wir setzen uns. Prav. Nadaljevali bomo. Upam, da ste spet vsi tukaj, da je bila kava dobra. Osma točka nas čaka in sicer predlog uredbe v zvezi z spremembo uredbe 8 skozi 2018. Gre za vizumski zakonik skupnosti gospod poročevalec Istvan Uheli je tukaj. Izvoli. So much, Hvala lepa, <clears throat> podpredsednik odbora za promet, kolegica in kolegi. V zvezi s turizmom in a, prevoznim sektorjem V Evropskem parlamentu smo se temu že večkrat posvetili, ko gre za tudi vizenski eh, svežen, eh, ki vključuje tudi popotniški vizum. O tem smo se tudi pogovarjali že pred tremi leti. Nova komisija je predlagala, da bi poenostavili postopek za izdajanje eh, vizumov za kratkoročno bivanje. Imamo torej uravnoteženje med eh, varnostnimi vidiki in drugimi gospodarskimi vidiki, zato da bi pritegnili več turistov turistov v šengensko območje, zato da bi predvideli torej olajšave za zakonite potnike, ampak hkrati tudi zagotovili varnost državljanov v Evropi. Kot eh, posledica bo prišlo do povečanja delovnih mest v turizmu in to bo eh, še vedno eh, pripomoglo k temu, da Evropa ostaja zanimiva turistična destinacija. Predlog poenostavlja sistem za tiste, ki želijo priti v Evropo za kratko bivanje in a, Eh, tudi uvaja manj eh, birokracije in eh, več prihrankov. Zato smo na plenarnem zasedanju eh, tudi pri eh, prvotnem vizumskem eh, zakonniku glasovali za, ampak imamo določene vidike, ki niso vključeni. Naprimer, zavezujoča narava vizuma za večkratno, večkratno vstop z nekim kaskadnim sistemom in tudi popotniški vizum in tudi vključevanje športnikov in kulturnikov, to je izključeno, vse to je izključeno. Torej, zato mislimo, da to ni pozitivno tudi za leto kulture v Evropi in tudi eh, zavezujoča narava eh, pristojbin za vizume ni utemeljena, zato sem uvedel določene spremembe, zato da bi eh, um, izboljšal predlog komisije in predvsem v skladu z naslednjimi načeli. Prvič povečanje možnega obdobja veljavnosti vizuma za večkratni vstop na deset let za kvalificirane zakonite potnike v skladu skladu z vizumskimi sistemi drugih tretjih držav. Ohranitev veljavne določbe tega zakonika V daljših obdobjih veljavnosti vizumov za večkratni vstop za namesto predlaganega kaskadnega sistema komisije, ki ne bi omogočal, da bi se povečala izdaja vizumov za večkratni vstop. Potem omogočanje podaljšanjega bivanja na šengenskem območju za zakonite potnike v skladu z omejitvami nacionalnega prava. Naslednja točka omogočanje prosilcem, da oddajo vlogo za izdajo vizuma v konzulatu druge države članice članice, če je konzulat pristojne države članice oddaljen vsaj 500 km od njihovega prebivališča. Predvsem v velikih državah, v Indiji, na Kitajskem, to je nedvomno velik problem. Potem <clears throat> namenitev deleža povišanja pristojbine, ki jo plačajo nosilci za vizum, pomoči skupnemu spodbojanju evropske turistične strategije. In imamo odlične primere za to. Zato bi želeli to vključiti v nov vizumski zakonnik. Torej, eh, kolegice in kolegi, eh, prejeli smo 85 eh, predlogov spremembo, iz katerih sem jaz oblikoval pet kompromisnih predlogov, ki jih bom opisal danes večer na seji tudi s poročevalci v Senci. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci, vsem kolegom, ki so sodelovali. In Eh, nadajamo si eh, novega, svežega vizumskega zakonika v Evropi. Hvala. Hvala, Ištvan. Ja, to je bilo pa res dobro povedano, predsedujoči je govoril v mačarščini. Poročevalci v senci, gospa Klun, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, oproščam se. Um, bom spregovorila v imenu kolegice Montero de Aguiar, ki je zasedena. Zahvaljujemo se poročevalcu za pripravo mnenja eh, ki se dotika pomembnih eh, vidikov v zvezi z vizumskimi postopki torej, um, odražajo še tudi že točke, ki so bile obravnavane pri pregledu uh, zakonodaje v letu 2014. Eh, od takrat pogajanja niso eh, napredovala in zato pozdravljamo ta predlog. Ne smemo pozabiti, da Evropa mora ostati je še vedno ena izmed najbolj omejujočih destinacij, ko gre za odprtost vizumskega sistema. Eh, v skladu z turistično organizacijo eh, se Evropa eh, vršča pod standardi, ko gre za olejšave v zvezi z izdajo vizumov. Želela bi izpostaviti dvoje. Mnenje bi se morala sredotočiti samo na olejševanje izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje in Potem eh, tudi prosilec, ki mu je bila zavrnjena prošnja za vizum, bi moral imeti priložnost eh, tudi neke izvensodne poravnave. Zato je ključnega pomena, da imamo nek eh, učinkovit in pregleden sistem do leta 2025. Imeli bi morali eh, imeti možnost tudi elektronskega vlaganja prošen za izdajo vizumov. In kar zadeva pa eh, pristojbine eh, in namenjanje deleža za turistične strategije, soglašamo s tem predlogom, ampak zdi se mi pravi. A, a, pripravljavka tega predloga, da um, bi bilo vse skupaj težko izvedljivo in dobro bi bilo, da stvar zaključimo pred volitvami prihodnje leto. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Zdaj pa EKR, gospod Zlotovski, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči povedati želim, da menimo, da gre za dober predlog, ki obravnava pomembna vprašanja. Naš odbor se mora ukvarjati z tem vprašanjem vizumskega zakonika, predlog pa je dober, zato nismo vložili predlogov sprememb, ampak mi bi se morali posvetiti samo našemu področju. Gre za vizume za turistične namene. Lahko bi uporabili digitalne instrumente za ulaganje vlog in za preverjanje vlog. Mislim, da bi bilo dobro, če ne bi šli preko tega okvira in da bi pogajanja čim prej zaključili. Hvala, Alde, gospod Radoš, izvolite. Hvala lepa, gospodine predsjedavajući. E, kao što smo naznačili na prvoj raspravi o ovom zakonu. Hvala. Hvala lepa, predsedujoči, podpiramo <clears throat> predlog komisije. Ko gre za, kot tudi izboljšave, ki jih je predlagal um, poročevalec. Najavljamo, da bomo tudi mi vložili predloge sprememb za dodatno poenostavitev postopka. To smo sicer tudi že storili in tudi zato, da bi uh, dosegli neko usporeditev uh, postopkov, če že ne enotnih postopkov med državami članicami. Vložili bomo tudi predlog spremembe, v katerem je zapisano, da. Razpoložljivost eh, digi, izdajanja digitalnih vizumov mora tudi biti zagotovljena za invalidne osebe. Pričakujemo, da bodo naši predlogi tudi zajeti v kompromisnem predlogu in pričakujemo eh, tudi uspešno sodelovanje, tako kot je povedal tudi poročevalec in eh, kot končni rezultat boljši, boljše postopke za izdanje vizumov. Hvala lepa. Ja, vielen Dank, Herr Radoš. Hvala, gospod Radoš. Zdaj pa Gue, Mirja Kilenen, izvolite. Hvala lepa, naj se samo eh, zahvalim Istvenu. To ni sicer ravno moje področje in sem zadovoljna, da nisem odgovorna čisto za vse. Torej, še enkrat hvala lepa Istvenu, pravili ste odlično delo, bomo podprli predloge spremembe. Vzpostavili smo dobro sodelovanje in mislim, da bomo lahko oblikovali odlično besedilo. Hvala lepa. To so poročevalci v senci. Gospa De Monte se je že javila k besedi. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Bom spregovorila, da se zahvalim poročevalcu za odlično uh, besedilo. Naj izkoristim priložnost, da se navežem tudi na splošni okvir tega eh, predloga uredbe. Vemo torej, da. Prvotno je bil namen vsega tega to, da bi zmanjšali Eh, tudi zakonito priseljevanje, potem pa je prišlo tudi do prenehanja eh, prekinitve pogajanj, ker je prišlo do osnovnega nesporazuma in sicer eh, ljudje so začeli gledati na to oleševanje izdajanja vizumov kot tudi povečevanje tveganja terorističnih napadov. Ta nesporazum je treba preseči. Popolnoma soglašam s stališčem poročevalca glede tega, da moramo olajšati dostop do šengenskega območja za ljudi, ki se želijo obiskati presorodnike, prijatelje oziroma zaposlovneže. In zelo mi je bilo všeč, da je poudaril tudi vidike spodbojanja turizma, ker je bilo pripravljena tudi neka študija o presoji učinkov in imeli smo tudi nekatere, nekatera srečanja v tem odboru, kjer je bilo izpostavljeno, da bi lahko prišlo celo do povečanja 150 milijard evrov v petih letih ravno zaradi večjega priliva turistov. In to je bilo dobro izpostavljeno in pri tem odigrajo pomembno vlogo tudi ti turistični vizumi, popotniški vizumi. Zato uh, soglašam tudi s tem, kar je povedano, bilo povedano v zvezi s tem, soglašam s predlogi sprememb, kjer se poudarja, da je treba pospešiti vse skupaj, je treba skrčiti stroške je treba olajšati tudi eh, dogovor o predstavništvu, o zastopstvu, zato da bi presegli določene ovire med državami članicami. Eh, bistvenega pomena je tudi uporaba elektronskih instrumentov za uložitev eh, vloga. Mislim torej, da smo na pravi proti in se zahvaljujem poročevalcu za predlog. Ja, Hvala lepa. Nihče drug ni prosil za besedo tudi komisija ne, zato dobi besedo še enkrat poročevalec Ištvan. Izvoli. Thank you very much, uh, dear colleagues. Uh... Hvala lepa vsem kolegom in kolegicam. Mislim, da popovdne, ko bomo imeli srečanje s poročevalci v senci, bomo uh, tudi uh, zaokrožili to razpravo in dosegli določene sporazume. Zahvaljujem se kolegici eh, oziroma kolegom, ker so tudi podali svoje mnenje in zahvaljujemo se vsem, ki so podprli to delo v parlamentu. Ja, dank, Hvala lepa. Še enkrat, 3. december ob 4. Takrat bomo glasovali o tem poročilu, zdaj pa še zadnja točka javnega dela dopoldanske seje. Gre za podpis sporazuma o spremembi določil sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva. Gospe Griffin ni, gospa Ulfskog bo govorila v njenem imenu, izvolite. Hvala lepa, da govorila bom v imenu Tereze Griffin. Opravičuje se za odsotnost. V odboru ITRE glasujejo o obzorju Evropa in drugih pomembnih dosjejih. BASA je predlog sporozuma o spremembi sporozuma med EU in ZDA o sodelovanju na področju varnosti v civilnem letalstvu. Gre za postopek soglasja. Ta sporozum že velja, ampak treba ga je posodobiti. To smo storili s pomočjo spremembe, ki sta jo obe strani podpisali 13. decembra 2017. Okrepili smo partnerstvo EU-ZDA na osnovi skupnih urednot in ciljev. Poskrbeti želimo za razvoj našega letalskega sektorja. Civilno letalstvo prispeva več kot 500 milijard evrov na leto v BDP EU zaposluje več kot 9 milijonov ljudi. In gre za enega sektorjev, ki je najbolj odvisen od predpisov. Svet prosi parlament, da poda soglasje k sklepu tega sporazuma, predlog Tereza Griffin je, da to podpremo, zato da poskrbimo, da bo ta sporazum veljal še naprej in da okrepimo varnost na področju letalstva. Mi moramo torej podati pozitivno mnenje v zvezi s tem sporazumom in to je prepričanje Tereze. Hvala. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, poročevalki. Hvala tudi vam. Zdaj pa poročevalci v senci. Za ELS. Vim van de Kamp. Želiš kaj povedati? Dragi predsedujoči. Ne vem, kdo je poročevalec v senci za ELS. A jaz sem? No prav. bom kar predal besedo kolegici iz ELS. Oziroma vrst socialistov. Drugih poročevalcev v senci ni. Seveda za varnost moramo poskrbeti ne samo na cesti, ampak tudi v zraku, tudi v imenu komisije, nihče ne želi besede. Rok za vložitev predlogov sprememb 26. november ob petih. Kolegice in kolegi, to je pač eden tistih primerov, ko lahko damo samo soglasje ali pa ne. Torej, predlog spremembe je lahko samo to, da zavrnete soglasje, drugače bomo to podprli. Ja, der, ich hatte es vorhin schon angekündigt, das war der Predtem sem že povedal, da je to zadnja točka v javnem delu razprave. Nadaljevali bomo sejo še naprej, ampak tokrat brez navzočnosti javnosti. V dvorani so lahko prisotni samo poslanci, tudi prenašanje po spletu se bo zdaj prekinilo. Moje obiskovalce lepo pozdravljam. Pozdravljam pa tudi druge predstavnike publike. Naša zasedanja so vedno na voljo o, v vseh jezikih Evropske unije. Spremljate nas lahko torej preko spleta. Nadaljevali pa bomo za zaprtimi vrati z gospodom Meissnerem.